Good morning, colleagues. Kolegice in kolegi, začeli bomo dnevni red. Če nihče ne ogovarja, je dnevni red sprejet. Jezikovni profil. Tolmačenje je na voljo vse jezike, razen v hrvaščino, danščino in irščino. Zdaj pa sprejetje priporočil koordinatorjev. Imenovali smo poročevalko. Roberta Mecola bo poročevalka za uredbo o Evropski meni in obalni straži, Judith Sargentini je bila imenovana za poročevalko v zvezi z direktivo o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito bivajočih prebivalcev tretjih držav. To sta edini dve imenovani lahko to sprememo, da, potem pa delegirani in izvedbeni akti, izvedbeni akti, 3. oktober 2018 je Evropski parlament prejel osnutek sklepa komisije v zvezi z prvim delom letnega programa ocen za leto 2019 v zvezi z Schengenom. V novičniku z dne 5. oktober smo vas o tem obvestili, notranji rok za ugovor pa je 17. oktober, temeljni zakon osnutka izvedbenega akta je uredba sveta 1053 skozi 2013. Prav tako vas opozarjam, da bomo glasovali danes ob pol 12. Zato prosim, da pripravite glasovalne sezname oziroma glasovalne kartice. Nadaljujemo lahko z naslednjo točko. Najprej bomo imeli predstavitev misije v Evropski azilni podporni urad. Sam sem to spremljal na Twitterju, ko sem bil na neki drugi misiji in to je res bila pomembna misija. Vesel sem, da se bomo danes posvetili temu vprašanju. Uvodoma želim povedati, da je bilo to zelo pomembno, zato ker smo se posvetili vprašanje izvajanja zakonodaje na ravni držav članic. Peter Niedermuller in drugi nam bodo povedali, kako agenciji gre. Sveda pa je z nami tudi gospod Adu, vršilec dožnosti izvršnega direktorja. Povedal nam bo, o tem, kako agencija deluje. Najprej bo dobil besedo gospod Adu za 10 minut. Povedal nam bo več o agenciji, na to pa bomo prisluhnili delegaciji, ki nam bo predstavila poročilo o misiji. Gospa Anderson je bila vodja delegacije, če se spomnim prav, a je prisotna? Nije. A bo? No, prav. Super, Martina pride. Najprej pa, torej, vršilec dožnosti izvršnega direktorja EASO, gospod Adu, izvolite, deset minut je vaših, vidim pa tudi, da imate predstavitev. Honorable members uh, of this country. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Vesel sem, da sem lahko danes tukaj in da vam lahko predstavim letno poročilo na področju azila za leto 2017. Gre za referenčni dokument, ki ga objavljamo vsako leto od leta 2011 in vesel sem, da vam lahko povem, da je tiskana različica na voljo v dvorani. Dobili ste jo celo prej kot jaz od leta 2011 smo res naredili veliko korakov naprej v smislu kakovosti. Preučujemo statistične trende podatkov, razvoje na področju zakonodaje, politik, prakse in sodne prakse. To zagotavlja v pogled v praktično delovanje skupnega evropskega azilnega sistema in za nas je to zelo dragoceno orodje, kajti Vidimo lahko, kje so potrebne izboljšave, kje je potrebna podpora, prav tako pa deležnikom pomagamo, da dobijo nov zagon za upravljanje dela, če to potrebujejo. Viri so različni, nacionalna uprava, sodišča na nacionalni ravni, UNHCR, evropske institucije in na osnovi tega poskusimo pripraviti uravnoteženo in objektivno analizo izzivov, in seveda naučenih lekcij. Vesel sem, da lahko povem, da smo letos dobili tudi prispevke 21 organizacij civilne družbe. Najprej nekaj trendov za leto 2017 in tudi napovedi za leto 2018, ki vam bom predstavil, potem pa bom izpostavil še nekatere najpomembnejše dele našega mm, dela v zadnjem letu. Za leto 2017 je seveda treba najprej ugotoviti naslednje. Več kot 700 tisoč vlog je bilo uloženih leta 2017, to je 44 odstotkov manj kot leta 2016. V primerjavi z letom 2016 gre torej za veliko manjšo številko. Še vedno smo nekoliko nad eh, predkriznimi ravnmi iz leta 2014, ampak v prvih mesecih leta 2018 lahko vidimo naslednje. Trend zmanjšanja se nadaljuje in zabeležili smo 16 odstotkov manj vlog, v prvem semestru 2018 kot v prvem semestru 2017. In že s tem sem želel torej izpostaviti razliko med 2016 in 2017. Glavne države izvora. V letu 2017 in v letu 2018 so Sirici, Iračane in Afganistanci tisti, ki so vložili največ vlog, vendar vedeti je treba, da so leta 2017 Sirici vložili več kot 108 tisoč vlog in to je 70 odstotkov manj kot leta 2016. To velja tudi za Iračane in Afganistance. leta 2017 pa so bile nekatere države, kjer je bilo vlog več in sicer Venezuela, Gruzija in Kolumbija. Če si pogledamo, kakšne so razmere v različnih državah članicah, upam, da lahko to vidite, zato ker je pisava precej majhna, ampak vidimo lahko, da je v približno polovici držav članic število ulog padlo. Največji padec so zabeležili v Nemčiji. In vidite lahko, da je padec tako velik, da v bistvu nismo uspeli vsega prikazati v ustreznem razmerju za Nemčijo. V Nemčiji so zabeležili približno pol milijona vlog manj leta 2017 kot 2016. Zato to zelo vpliva na število vlog. Vidimo pa lahko, da so se v Franciji vloge povečale za približno 20 odstotkov, bilo jih okrog 100 tisoč, v Španiji pa se je število vlog skoraj podvojilo, predvsem zato, ker venezuelčani prihajajo v Španijo brez vizumov. Za leto 2018 je podoba približno enaka. V Franciji še vedno velja povečanje, v Španiji in v Cipru se je število vlog tudi povečalo, ampak v Italiji je vlog veliko, veliko manj, skoraj polovica manj. Zdaj si lahko pogledamo odprte primere. Tukaj lahko vidite število prošen, ki še čakajo na končno odločitev, tako na prvi ravni kot v pritožbenem ali prizivnem postopku. Vidimo lahko, da se je leta 2017 prvič po dolgih letih število odprtih primerov zmanjšalo. Še vedno pa To pomeni, da je odprtih primerov skoraj milijon v evropskem azilnem sistemu. Če to analiziramo še bolj podrobno in če primerjamo podatke EASA in Eurostata, potem lahko vidimo naslednje. Posvečamo se prvi obravnavi oziroma odločitvam na prvi stopni. Ampak, če dodamo še primere na drugi stopni, in to je rdeči del grafa, lahko vidimo, da prihaja do premika blokad ni več na prvi stopni, ampak se selijo na drugo stopnjo. Tisti vlagatelji, katerih vloge so bile zavrnjene, so zdaj v pritožbenem postopku in to je priložnost za me, da vam povem, da EASO podpira tudi sodišča in tribunale in v zadnjih dveh letih smo še okrepili podporo. Vedno več imamo usposabljanj za sodnike, prav tako imamo več uh, dokumentov na tem področju, zato da spodbujamo konvergenco pri odločitvah na drugi stopnji. Tukaj lahko vidimo število izdanih odločb. To deloma razloži tudi, zakaj prihaja do takšnih zamud. Čeprav je bilo vlog 40 odstotkov manj, je število odločb padlo samo za 13 odstotkov. Torej, nacionalne uprave so leta 2017 še vedno veliko naporov vlagale v sprejemanje odločitev. Vidite lahko, kakšne so te odločitve in leta 2017 je bila skoraj polovica odločitev pozitivnih. To velja za status begunca, subsidijarno zaščito ali humanitarno zaščito. Če si pogledamo leto 2018, pa lahko vidimo, da je trend. Podoben, vendar pozitivnih odločitev je nekoliko manj. V prvem semestru je pozitivnih odločitev približno 40 odstotkov. To je zadnja prosojnica s podatki, preden nadaljujemo z bolj splošnimi komentarji. Gre za države izvora, na levi strani lahko vidite število sklepov, na desni strani pa lahko vidite, kakšne so bile odločitve glede vrste sprejetega sklepa. Če si pogledamo ekstreme, naprimer Sirici, število pozitivnih odločitev je več kot 90 odstotkov, Albanci pa so le redko deležni pozitivne odločitve. V EAZ-u smo začeli s pilotno a, fazo spremljanja držav v pričakovanju nove uredbe. To smo storili za Afganistan, naprimer, in poskusili smo pripraviti smernice za Afganistan in tudi pomagati državam članicam, da sprejemajo podobne odločitve, ko gre za Afganistan. zdaj pa nekaj pomembnih elementov. Najprej, kar zadeva dostop do postopka. Dostop do ozemlja je osnova za ulogo eh, prošnje za azil. To pomeni, da v skladu z mednarodnim pravom Oseba najprej mora doseči ozemlje države, preden lahko vloži vlogo za zaščito. Mi delamo na tej temi in tudi kar zadeva zavračanje na mejah, to so naprimer elementi, na katere so nas opozorile mm, različne agencije, tudi Agencija za temeljne pravice leta 2017 je bilo uvedenih nekaj začasnih nadzorov na mejah v okviru Schengna in tudi s tem smo se ukvarjali. Po drugi strani pa lahko vidimo tudi, da je dostop do postopka omogočen tudi ljudem, ki dosežejo eh, ozemlja na organiziran način. Gre za humanitarne vizume in programe združevanja družin. In to je prvi korak za oblikovanje pravnih poti v Evropo. Samo še primer leta 2013. Od leta 2013 je bilo izdanih več kot 20 tisoč vizumov. To je bilo v Nemčiji in v Belgiji pa je bil oblikovan tudi program za Sirice in njihov varen prihod iz Turčije in Libanona. Posvečamo se tudi hitri registraciji vlog. Od leta 2013 je vlog veliko več in številni ljudje so morali zelo dolgo čakati, da je bila njihova vloga registrirana in obdelana. Mi poskušamo poskrbeti, da bi na eni lokaciji imeli tako sprejem kot tudi registracijo vlog, zato da ne bi prišlo do zamika pri registraciji. Ljudje morajo vedeti, kakšne so njihove pravice in obveznosti in če želijo posredovati svojo potrebo po zaščiti, morajo imeti dostop do ustreznih podatkov. In vidimo lahko, da nacionalne administracije vedno bolj uporabljajo sodobne tehnologije in tudi družbene medije ali pa mobilne aplikacije. Še en vidik je tolmačenje, to je ključnega pomena, zagotoviti je treba ustrezno komunikacijo med vlagateli in nacionalnimi upravami države EU so v poprečju sprejele vloge iz 54 eh, držav, pred nekaj leti pa je bilo število držav 35. To pomeni, da je vedno bolj zahtevno zagotoviti ustrezno tolmačenje. Zato je zelo pomembno, da upoštevamo tudi to, da morajo države članice zagotoviti ustrezne pogoje za tolmačenje, naprimer preko videokonferenc ali nadaljavo in to velja za Združeno kraljestvo, Nizozemsko in Grčijo. Tudi pravna pomoč je ključnega pomena in za leto 2017 vidimo dvoje ene države članice so razširile pravno pomoč, to velja za Belgijo in Bolgarijo, v drugih državah pa pride do nasprotnega trenda, da se obseg pomoči zmanjšuje, naprimer na mačarskem. Zdaj pa še ključne spremembe v nacionalnih sistemih. Veliko je bilo zakonodajne dejavnosti leta 2017 kar nekaj držav članic je spremenilo zakonodajo, naprimer Avstrija, Belgija, Mačarska in Italija. Običajno šlo za to, da bi ohranili integriteto, učinkovitost in kakovost azilnih procesov, ampak številne države so oblikovale posebne delovne postopke za obdelavo azilnih vlog. In številne države temu zdaj dajo prednost, če gre naprimer za očitno utemeljeno vlogo ali očitno neutemeljeno vlogo, tem se običajno daje prednost. Digitalizacija in nove tehnologije, tudi to se uvaja, zato da se izboljša identifikacija vlagateljev, to pomeni, da se že vnaprej zagotovi ustrezna kakovost v prvih korakih postopka. Številne države članice so zaposlile tudi več ljudi za obdelavo vlog. Grčija, Finska, Luksemburg in Slovaška so te države in zaposlili so tudi posebne strokovnjake za pokrivanje specifičnih potreb, kar zadeva sezname varnih držav izvora. Države revidirajo svoje sezname in v zadnjih dveh letih je šest držav članic Gruzijo uvrstilo na seznam varnih držav izvora. In še nekaj, nacionalni organi vedno bolj ulagajo na področju revizije ali revidiranja potreb po zaščiti, če naprimer oseba zaščite več ne potrebuje. Zdaj pa sprejem. Leta 2017 smo videli, da je pritiska na sprejem v EU manj. Številne države članice so zmanjšale zmogljivosti za sprejem, zapirali so sprejemne centre, naprimer v Švici, v Belgiji, na Danskem, na Finskem in v Luksemburgu. Prav tako niso več ponujale samo nastanitev v nujnih razmerah, ampak so začele iskati bolj dolgoročne rešitve. No države na jugu Evrope pa krepijo svoje zmogljivosti, naprimer Portugalska in Španija. Ampak tukaj obstaja paradoks. Hitrost zmanjšanja sprejemnih zmogljivosti zaradi manjšega števila prošen in zaradi omejenih finančnih virov je mm, takšna, da je zaradi tega pritisk na obstoječe centre za sprejem relativno visok, prav tako se pojavlja tveganje za nove težave, če se bodo tokovi obrnili. In od leta 2016 EASO vlaga v delo na področju sprejemov. Sodelujemo z spremnimi organi na ravni držav članic, oblikovali smo mrežo v ta namen, gre za sodelovanje in izmenjavo najboljših praks, ampak, in to je še bolj pomembno, objavili smo kar nekaj usmerjevalnih dokumentov v zvezi z načrtovanjem za izredne razmere, v zvezi z ustreznimi pogoji za sprejem in v zvezi z sprejemom otrok prav tako preučujemo, kako bi lahko najbolje preverili kakovost standardov na področju sprejema s pomočjo držav članic. Sprejem je tudi ključni sestavni del naših dejavnosti za operativno podporo in v vseh operativnih načrtih imamo vključene te elemente, to velja tako za Italijo in Grčijo, kot tudi za Cipr in Bolgarijo. Če si pogledamo ukrepe za izboljšanje zaščite otrok, zgodnje odkrivanje in identifikacija sta ključnega pomena, prav tako jih je treba čimprej napotiti na ustrezne organe in če ni otrokom prijaznih postopkov, potem lahko otroci pobegnejo in zaradi tega padejo v roke trgovcem z ljudmi. Številne države članice so zato razvile posebne sprejemne centre, zato da bi lahko ustrezno sprejeli otroke. Nekatere države članice pa še izboljšujejo svoje ocene glede najboljšega interesa otroka in to je zdaj del njihovih postopkov. EASO jih podpira že odkar smo bili ustanovljeni leta 2011 in samo še nekaj ja, ključnih dokumentov, ki smo jih objavili pred kratkim, naprimer objavili smo smernice glede ocenjevanja starosti podali smo kar nekaj priporočil o tem, kako naj se določi starost otroka v okviru azilnega postopka. Prav tako smo govorili o tem, kako bi lahko to izvali v praksi, kajti številne države članice so imele težave na tem področju. Ob praktičnem sodelovanju pa se posvečamo tudi temu, da pomagamo državam članicam pri zaščiti otrok. Samo še primer. Lani smo bili veliko v stiku z italijanskim varuhom človekovih pravic za otroke in mladostnike, kajti ključnega pomena je, da zaščitimo pravice otrok v zakonodajnem postopku. To je to. Lahko bi še dolgo nadaljeval, ampak eh, zdaj bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanja. Najlepša hvala za to predstavitev. Res je, da niste vsi prijeli še e-maila, ker je to točko smo res pozno vključili na dnevni red, ampak dobro je, da ste slišali to predstavitev. Martina Anderson je bila vodja delegacije skupaj z gospodom Lamberjem in gospodom Lenarjem. Martina, ali nam lahko na hitro predstaviš vsebino te misije? Hvala za besedo. Moram povedati, da je bila misija zelo zanimiva, trajala je dva dni. Rada bi se zahvalila direktorju, vsem zaposlenim, pa tudi predstavništvu Evropskega parlamenta na Malti. Ja, treba tudi povedati, da je EASO v tem letu v fazi preobrazbe in zato smo se pogovarjali o prihodnji vlogi tako urada, kakor same agencije glede same reforme sistema CA. Spomnimo se tudi sklepov sveta iz julija. Treba tudi upoštevati, da je po odstopu izvršnega direktorja Karejre sedaj urad v etapi prestrukturiranja in tem smo se pogovarjali zelo podrobno. Rada bi se zahvalila tudi direktorju, da je z nami imel zelo poglobljene razprave. Pogovarjali smo se o delu EASA, o azilni podpori, o usposabljanju, o tem, kako pomaga državam članicam, pri njihovih operacijah v tretjih državah. Poleg tega smo še nekaj slišali o tako imenovanih okvirnih schemah za usposabljanje. Ja, dobili smo ogromno informacij, vodstvo se je tudi pogovorilo s nami. Poleg tega pa smo še kaj slišali o samih izkušnjah v zvezi z delom urada. Me pa tudi zanima, kaj počnejo v zvezi s tem, kar je od njih zahtevala komisija, kajti zdelo se je, da delo urada ni bilo skladno z mandatom. Morda bo direktor potem tudi odgovoril na to vprašanje, ampak slišali smo, da je komisija prosila podporni urad, da zagotovi informacije o morebitnih varnih tretjih državah iz Severne Afrike, Zahodnega Balkana, Ukrajine in Turčije. Seveda, to je seveda občutljivo politično vprašanje in trenutna uredba tega tudi ne predvideva pri mandatu za urad in prosimo komisijo, da nam potem to tudi pojasni. Potem pa še nekaj nasplošno. Komisija več čas spreminja samo besedilo uredbe, ki smo ga pravkar sprejeli in uredba se še spohni začela izvajati. In zdi se, da. Ja delo komisije z vsemi spremembami sploh ne upošteva dejanskih potreb na terenu. Sedaj pa imamo še nov predlog uredbe za agencijo za azil, ki bi zagotavljala operativno podporo državam članicam v vseh fazah. Res moram povedati, da ta predlog uredbe ne predvideva dodatnih finančnih sredstev za človeške vire. In mislim, da na takšen način agencija ne bo mogla upravljati svojega dela in izpolniti svojega mandata. Razumemo, da je treba podpreti državo, kadar država nima azilnega sistema, da bi z njim lahko obravnavala ogromno število vlog, recimo primer za to je Grčija in seveda res lahko tukaj podprem in pohvalim delo urada, ampak treba poskrbeti tudi za to, da se upoštevajo temeljne pravice in pravica do azila in to tudi ne sme biti izgovor za to, da pride do pospešenega vračanja. Lahko se zgodi, da namen same uredbe ne bo zaščita, ampak represija. Agencija za azil je bila tudi naprošena, da spremlja postopke za mednarodno zaščito z morebitno odločitvijo o vračanju v primeru negativne dokončne odločitve. Zanima me, kako je to sploh skladno z njenim mandatom zaščite migrantov. Moram povedati, da smo šli tudi na spletno stran in smo opazovali reševanje na morju. Poleg tega pa smo obiskali tudi člane v letalski posadki, pa tudi vse tiste, ki so delali na morju. Morin v pristanišči pri reševanju migrantov. Tako smo dobili tudi pogled v njihovo delo. Vse člane pa bi tudi spodbudila, da oktobra tudi sodelujejo pri naslednji misiji. Nekateri člani so že potrdili svojo udeležbo. Peter Niedermüller. Se nam je tudi pridružil poročevalec v senci in mislim, da bi moral biti član uradne delegacije, ker je pač poročevalec v senci. In res nisem se strinjala s tem, da ni bil uradni član delegacije, kajti vsi vemo, da razpolaga z izrednim strokovnim znanjem, mi bi si reželili njegove prisotnosti. Rada pa bi se zahvalila tudi sekretarijatu in ga tudi pohvalila za njegovo delo. Čane pa bi prosila, da vsi preberejo poročilo o misiji. Hvala, Martina, hvala za to temeljito predstavitev vaše misije in vsebine poročila. Govorila si o predlogu komisije za agencijo za azil. To je tudi naslednja osebinska točka na dnevnem redu. Petr lahko o tem tudi kaj pove, kaj tu vsi vemo, da je tudi poročevalec za ta predlog uredbe. Potem pa bom prosil tudi vršilca dožnosti, da odgovori na vaša vprašanja. Zanima pa me, če bi želel še kdo kaj dodati, Peter, Ana in Birgit. Pa še Jerome, ki je bil tudi član delegacije. Peter, izvoli. Hvala za besedo, bom zelo kratek in je trnat. Najprej bi se rad zahvalil Šamilu Aduju in njegovi ekipi, vsi vemo, da je urad EASO bil v hudi krizi in moram povedati, da je gospod Aldo zelo dobro nadziral in zamejil celotno krizo. Na terenu smo tudi gotovili, da urad EASO zelo dobro deluje in to je tudi zelo dobro sporočilo za vse nas. To sem hotel povedati čisto na začetku. Martina, pa je še omenila, da EASO potrebuje več zaposlenih, ne samo finančnih sredstev, ampak več osebja, kaj ti sam denar uradu ne bo pomagal. Res potrebuje več zaposlenih. Martina pa je že omenila, kako pomembno je usposabljanje. Na Malti smo se tudi pripričali, da usposabljanje dobro poteka. Dobili smo tudi predstavitev o usposabljanju v okviru urada. Pa še nekaj čisto na koncu v zvezi z samo predstavitvijo. Jasno je, da imamo manj in manj vlog za azil. Vem, da države članice govorijo o migracijskih pritiskih, ampak dejstvo je, imamo manj vlog in več politične skodovine. Zato je treba še enkrat povdariti, da je ta politika pravzaprav v rokah politične manipulacije in to sploh ni povezano z dejavnostmi urada EASO. Treba si pogledati celotni politični kontekst celotne razprave. Treba je spremljati statistične podatke, tako da nam bo jasno, da razmere danes se sploh ne morejo primerjati z razmerami v letu 2015 in 2016 tudi gospod Lambert je bil član delegacije. Izvoli. Vedno sem kratek, predsednik. Glede samega obiska lahko povem, da je bila misija zelo zanimiva, rad bi se zahvalil A tujo za njegovo gostoljubnost, program je bil izjemen, vsi poznamo krizo v uradu, sam niti nisem vedel, kaj lahko pričakujem na terenu. Ampak moram priznati, da si je po mojem mnenju urad opomogel. EASO razpolaga z odgovornim osebjem in sedaj se trudijo, da bi si povrnili svoj ugled in zaupanje. Seveda potrebujejo več zaposlenih, več finančnih sredstev. In res moram priznati, da se trudijo po svojih najboljših močeh, da bi si povrnili svoj ugled in celotno zaupanje. In mislim, da jim moramo pomagati. Strinjam se tudi s Petrom, ne gre samo za denar, gre tudi za visoko kvalificirano osebe, ki ga urad potrebuje spričo vseh izzivov. Ko pa že govorim o izzivih, pa lahko povem, da malo drugače gledam na te azilne pritiske. Res je manje prihodov in tudi v javni razpravi se zdi, da je azilna kriza končana. Tudi prejšnji teden smo v parlamentu govorili, da je sedaj razprava samo politične narave, ker pač statistični podatki govorijo o zmanjšanju števila vlog in to se tudi omenili za leto 2017. Imamo milijonov azilnih postopkov, ki jih je treba še vedno razrešiti v Evropski uniji. Ja, kriza oziroma izzivi so sedaj drugačni, ampak pritisk na azilne sisteme v državah članicah pa je še vedno prisoten in zato se moramo temu seveda ustrezno posvetiti. In to se je tudi izkazalo na Malti, pa tudi Sam Žamil Adu je danes to predstavil v svoji predstavitvi. Je pa res, da se azil vse čas spreminja, zato ne moremo se omejiti na recimo leto 2017 oziroma na oktober 2018, ker pač imamo na voljo statistične podatke iz avgusta, potem pa se septembra lahko zgodi čist nekaj drugega. Kakorkoli najlepša hvala za vaše sodelovanje in seveda veselim se tudi sodelovanja z vami v prihodnosti. Sedaj pa še prigit. Hvala za besedo, se bom omejila na dve vprašanji. Se bom navezala na to, kar je dejal kolega Lenars. Imamo milijon postopkov, ki so še vedno v teku in da je to pritisk na države članice. Milijon postopkov postopkov. V Evropski uniji pa imamo 500 milijonov ljudi. Ali je to res pritisk? Zanima me, kje so ti odprti postopki. Mislim, da gre za dve, tri državi. Večina držav članic se ne sooča s takšnim pritiskom na njihove azilne sisteme. To je tudi treba povdariti. V tistih državah članice, kjer pa ni tega pritiska, pa je ogromno uh, nepripravljenosti, da se ti postopki tudi zaključijo. Sedaj pa še moje drugo vprašanje. Gospod Adum, prej ste omenili sprejemne pogoje. Dejali ste, da so te zmogljivosti sedaj povečane v določenih državah, ali jih lahko imenujete, zanima me, koliko vlog dobijo, koliko uh, prosilcev je dalo vlogo za te sprejeme in dejansko me zanima, kako pravzaprav obladate pritisk glede samega sprejema. Hvala, sedaj pa še Ana. Hvala za besedo, hvala tudi gospodu Aduju za zelo pomembno predstavitev. Hvala, da ste predstavili zelo pomembna dejstva, ki se sploh ne skladajo z zelo uh, grozno retoriko in politično razpravo. Omenil si določene pomisleke države članice glede humanitarnih misij in koridorjev. Mi se strinjamo s takšnimi pomisleki, ampak humanitarni koridori so smiselni v izrednih razmerah. Recimo Sirija v letu 2015 je dober primer za takšne koridorje. Sedaj pa se je krajina spremenila, sedaj so Afganistanci in Sirici tisti, ki so podali največ vlog za azil in zanima me, ali ne bi bilo bolje, da bi EASO imel neke urade v Turčiji, v Severni Afriki za obdelavo teh vlog, tako da pač ti prosilci za azil se ne bi potem zapekli k tihotapcem in trgovcem, da bi po nezakoniti poti prišli v Evropsko unijo. Potem pa me še zanima, ali so države članice še vedno selektivne glede samega procesa premestitve. To se je seveda zgodilo v preteklosti. Države članice so si želele samo kristjane, modro oke, okay, prebivalce in begunce. Nažalost bom morala zapustiti to zasedanje in se odpraviti na dogodek, ki tudi naslavlja hipokrizijo v naši družbi kajti sedaj se zdi, da sprejemamo tiste prosilce za azil, ki si to lahko dejansko privoščijo na takšen način, res spodkopavamo sama načela Schengna. Dobro, potem bomo imeli tudi razpravo o samem predlogu komisije za novo azilno agencijo. Sedaj pa bom dal ponovno besedo Šamilu Aduju, da odgovori na vprašanja Martine Andersen glede same delegacije. Izvolite. Hvala za besedo, hvala tudi za vsa zastavljena vprašanja. Tudi sam bi se rad zahvalil delegaciji za njihov obisk. Moram povedati, da ni nič navadnega, da dobimo delegacije, ki nas obiščajo kar za nekaj dni, dva, tri dni. To pa nam je seveda omogočilo, da smo imeli poglobljene razprave. In res z veseljem bomo sprejeli vse goste. Ponavadi pa nas seveda delegacije obiščajo samo za dve, tri ure, potem pa imamo zelo natrpane razprave. Ampak z vašo delegacijo pa smo imeli na voljo več časa in moram povedati, da je bil vaš obisk za nas zelo koristen. Bom sedaj seveda odgovoril na vaše vprašanje. Ne bom omenjal novega predloga komisije o azilni agenciji. Varne države. Res je, da to ni v našem mandatu uradne ocenjuje, ali je ena država varna ali ne, bi pa vseeno želel pojasniti, da je naše delo znotraj našega mandata in se omejimo na informacije tretje države oziroma izvorne države. Mi ne ocenjujemo, ali je ta izvorna država varna ali ne, ampak samo ocenjujemo in pridobivamo objektivne podatke o teh državah. Drugam pa seveda prepuščamo, da se potem odločijo na podlagi našega dela, ali je država varna ali pa ne. Na splošno bi se seveda vam rad tudi zahvalil za vso vašo podporo. Vem, da nas podpirate, pri našem delu se tudi trudite, da bi urad si ponovno pridobil izgubljen ugled in zaupanje. Ja, potrebujemo več osebja, sedaj smo to poletje tudi začeli z novim akcijskim načrtom. Več kot 30 ukrepov nameravamo sprejeti do naslednjega leta. Ne bom se sedaj spuščal v podrobnost, ampak prejšnji teden sem bil tudi na zasedanju odbora za proračunski nadzor, ampak kot sem že dejal, hočemo si pridobiti tako notrni, kakor zunani ugled, seveda tudi z vami, hočemo krepiti sodelovanje, hočemo krepiti naše notranje nadzore, naše notranje upravljanje, krepiti hočemo naše zmogljivosti. Je pa res, zato bomo najeli več osebja in upam, da bomo lahko zaposlili 30 odstotkov več osebja do naslednjega leta. Je pa tudi res, da se zavedamo dejstva, da urad zahteva še dodatne izboljšave, to je tudi predpogoj za dodatna finančna sredstva. Evropsko računsko sodišče je v svojem poročilu v zvezi z delom urada tudi povedalo, da potrebujemo dodatno osebje za naše delo, pa tudi zato, da bomo lahko pravzaprav prav izpolnili vse obveznosti in naš mandat. V ta namen smo tudi uh, razširili obseg naših nalog in prav zato potrebujemo še dodatno osebje tako da bomo lahko tudi na bolj pregleden način porabili evropski davkoplačevalski denar. Glede samega sprejema, pa lahko povem, da prej nisem govoril o spremnih pogojih, ampak o spremnih zmogljivostih v spremnih centrih. V svoji predstavitvi sem tudi dejal, da so države članice zmanjšale svojo zmogljivost, kljub temu, da pritisk še vedno obstaja, ampak Španija, Italija, Latvija, Litva in Portugalska so povečale svoje zmogljivosti, odprle so nove sprejemne centre, imajo več ležišč, več prostora za prosilce za azil. Je pa res, da so tudi razmere znotraj vsake posamezne države članice tudi drugačne, recimo v Španiji. Pa recimo v Italiji obstajajo takšne razlike, res si moramo pogledati tudi posebne specifike v vsaki državi članici. Potem pa je tudi poročevalec v senci omenil, da je usposabljanje pomembno. Jaz sem se prej omejil na azil, ampak izobraževanje je tudi sestavni del naše misije, našega mandata mislim, da lahko tudi sedaj še povem, da smo neka evropska šola za azil, za sodnike, pa tudi za ostale uradnike. 26 tisoč udeležencev smo že imeli na naših usposabljanjih od leta 2012. To je seveda zelo pomembna številka in seveda pomembno je, da nekako uskladimo vse azilne postopke po Evropski uniji. Na takšen način res lahko dosežemo več konvergenčnosti. Pa še nekaj besed o humanitarnih koridorjih, ali lahko tukaj tudi urad igra neko vidno vlogo. No. Nič ne bom govoril o obdelavi prošen zunaj Evropske unije, kajte to sabo prinaša tudi številne pravne posledice. Lahko pa danes že povem, da lahko urad EASO igra bolj pomembno vlogo na področju premestitve in okvir premestitve Evropske unije predvideva tudi posebno vlogo na tem področju za novo azilno agencijo. Naš upravni odbor je pred dvema tednoma tudi odobril pilotni projekt v Turčiji, kjer bomo seveda vzpostavili posebno pomoč za premestitev za države članice, ki bodo lahko seveda v Turčiji izvajale svoje misije. V začetku leta 2019 bomo imeli tudi usposabljanje v ta namen in mislim, da lahko na takšen način tudi pomagamo vsem državam članicam pri njihovih azilnih postopkih. Eh. Najlepša okay, hvala. Kot sem že prej dejal, Sedaj nas čaka še vsebinska točka v zvezi z novim predlogom komisije o azilni agenciji. Hvala delegaciji za ta obisk. V tem tednu smo imeli kar štiri delegacije odbora Libe. To je zelo učinkovit pristop. In če mislite, da nismo učinkoviti, se res pogledajte te misije, kajti te misije so zelo pomembne. Treba je namreč videti, kaj se dogaja na samem terenu. Na takšen način se res lahko pridobimo strokovno znanje in to boljši pogled in potem lahko vse to tudi povežemo z samim zakonodajnim procesom. Ja, ta teden je bil zelo učinkovit in res naša misija na Malti je bila res utemeljena in upravičena. Dobro. Hvala tudi za vašo predstavitev. Vem, da vaša kar sedaj že kar nekaj ostalih sestankov. Sedaj pa bomo prisluhnili komisiji. Komisija, kot sem že dejal, je podala nov predlog o azilni agenciji. To pa je tudi sestavni del novega azilnega svežnja in v času malteškega predsedstva je svet še dosegel dogovor na tem področju, sedaj pa je treba ta dogovor ponovno odpreti. Komisija je seveda podala ta predlog septembra, je pa res, da je treba ta predlog tudi obravnavati skupaj z eh, začasnim dogovorom, ki ga lahko najdete tudi v današnji dokumentaciji, ki ste jo prejeli. Treba je zaključiti s celotno reformo skupnega evropskega azilnega sistema in zato smo se tudi odločili, da bomo tukaj začeli s pospešenim postopkom in vse bo potekalo samo v angliščini naš poročevalec, ki je bil tudi poročevalec pri prejšnjem predlogu, je še vedno gos Peter. Preden pa mu dam besedo, pa bom prosil tudi komisijo, da nam predstavi celotni predlog, besedo pa bom dal gospodu Rajnu, ki je vodja enote za azil in migracije. Sedaj bom dal besedo komisijo, potem pa še gospodu Niedermüllerju. Um, the... Hvala lepa. 12. septembra je komisija sprejela svežen ukrepov, tri ciljno usmerjene zakonodajne predloge in sporočilo zato da bi bolje upravljali z migracijami. Predsednik Juncker je v govoru o stanju v Uniji povedal, da je bil dosežen napredek na področju okvira za robustno upravljanje z migracijami, seveda pa je treba storiti še več za to, da bo Evropska unija pripravljena na izzive, s katerimi se sooča. Zelo pomembno je, da se doseže sporazum na področju celovite reforme azilnega sistema. Zadeti moramo prav ravnotežje med solidarnostjo in odgovornostjo. Močna agencija za azil je seveda ključni del takšnega sistema in to je tudi ključen element solidarnosti za tiste države, ki so na prvih frontah države morajo biti sposobne bolje upravljati z migracijami, še bolj kot do zdaj bi morale sodelovati skupaj z drugimi agencijami, zato da bi lahko pripravili celovit evropski odziv. Zato je komisija predlagala ciljno usmerjene predloge sprememb v zvezi z izvirnim predlogom za agencijo za azil. To pomeni, da mora agencija imeti jasno opredeljen mandat za izvajanje vseh nalog, ki bi jih morda morala izvajati. Prav tako ne sme biti nobenih pravnih omejitev pri tem, da bi podpirali države članice na kakršen koli že način. Že na začetku želim povedati, da ta spremenjeni predlog upošteva politični dogovor, ki sta ga so zakonodajalca dosegla lani, še bolj specifično junija 2017 v zvezi s predlogom komisije iz julija. Nov predlog gre še naprej. Upoštevamo izkušnje, ki smo jih imeli v zadnjih dveh letih, še posebej v Grčiji in Italiji. Te izkušnje kažejo, da moramo še bolj razširiti operativno in tehnično pomoč, ki jo agencija ponuja državam članicam. Ciljno usmerjeni predlogi sprememb v tem predlogu so neke vrste dopolnilo tistim predlogom na področju krepitve obalne in mejne straže. Poskrbeti moramo, da bomo tukaj dosegli rezultate in te spremembe so omejene in obravnavati bi jih morali kot dopolnitev tega, kar smo že sprejeli čisto na kratko, kar zadeva specifične elemente našega predloga. Zagotoviti želimo, da bi države članice lahko dobile ukrepljeno podporo strani agencije, zato da bi lahko obdelovale vloge za azil in to hitro in učinkovito. Agencija bi se vključila v vse vidike glede sprejema in preučevanja vlog na upravni ravni, vključno z postopkom za to, da se ugotovi, katera država članica je odgovorna v okviru dobljenskega postopka. Obenem pa obstaja tudi možnost za upravno podporo na stopni priziva, če država članica to zahteva. Ampak to okrepljeno podporo je mogoče zagotoviti le na zahtevo države članice in po potrebi tega ne bomo usiljevali državam članicam. Prav tako je zelo pomembno, da se končna odločitev, ne glede na to, na kateri stopni, vedno sprejema na ravni države članice. In tudi podporni svežen bo vedno prilagojen državi članici in pripravili bomo tudi operativni načrt za podporo. Predlog je tudi namenjen temu, da bi olajšali sodelovanje med. Eh, agencijo za mejno in obalno stražo ter agencijo za azil. Agenciji bosta delovali skupaj, podpirali se bosta, zato da bi lahko zagotovili tudi ekipe za podporo, ki bodo lahko pomagale pri vseh vidikih tega procesa v državah članicah. Prav tako predvidevamo, da bodo te skupine za pomoč delovale ne samo v izrednih razmerah, kako je zapisano v besedilu, ki je bilo sprejeto lani poleti, ampak bodo pomagale tudi pri upravljanju migracijskih tokov, s katerimi se soočajo države članice. V Italiji in v Grči ta praksa že velja, namreč komisija izvaja koordinacijo in to je zdaj tudi opredeljeno v predlaganih spremembah mandata. S tem se zagotovi koherenca, ustrezno ravnanje z viri in tudi sinergije med uh, ukrepi agencij. Vse to je skladno s predlogi iz uh, dokumenta o Evropski mejni in obaljni straži. To pomeni, da se bosta oba elementa samo še dodatno krepila. Četrtič, prav tako predlagamo, da bi uskladili okvir upravljanja teh agencij z splošnim, pristopu, splošnim pristopom iz julija 2012, ko smo svet, komisija in parlament sprejeli dogovor o tem, da decentraliziramo upravljanje agencij in v tem predlogu spremembe predlagamo naslednje. Komisija bi dobila mandat, da upravnemu odboru predlaga seznam kandidatov za namestnika izvršnega direktorja. S tem bomo imeli enak postopek za to mesto kot za mesto izvršnega direktorja. Enak predlog velja tudi v predlogu za Evropsko mejno in obalno stražo. Če naj bi izpolnili vlogo v okviru tega mandata. Predlog seveda predvideva tudi dodatne vire v višini 55 milijonov evrov na leto v obdobju 19 do 27. To pomeni, da bo agencija lahko na teren pošiljala skupine za pomoč in podporo, zagotovili pa bomo tudi ustrezno strokovno znanje, opremo in infrastrukturo kar nekaj vprašanj je že bilo zastavljenih v prejšnjem delu. Gospa Anderson in gospa Niedermuller, gospod Niedermuller sta jih zastavila in uh, eh, odgovorem vam lahko kar podam, zakaj nismo zahtevali za dodatne človeške vire. Mislim, da se vsi strinjamo, da potrebuje agencija dodatne vire. Agencija je zaposlila veliko ljudi v zadnjih letih in to je proces, ki še teče. Vendar nismo menili, da bi bilo strogo nujno treba zagotoviti več delovnih mest, zato da bi agencija lahko upravljala svoje delo v okviru razširjenega mandata. Dodatna sredstva bodo v veliki meri namenjena financiranju strokovnjakov, ki bodo del teh skupin za pomoč. In na koncu še nekaj. Odbor se je odločil, da bo to obravnavo pospešeno in to nam je všeč. Hvala. Hvala lepa, gospod Ryan, poročevalec bo v tem prav gotovo našel veliko zanimivega. In to še enkrat povdarja dejstvo, da je bila ta misija zelo pomembna in zdaj je jasno, zakaj se toliko ljudi zanima za to. Vsi si želimo, da bi bila agencija učinkovita. To ni zdaj nekaj postranskega. Ljudje zdaj res želijo slišati, kakšna bo dodana vrednost te agencije. Dobro, Peter, ti si poročevalec, izvoli. Hvala, predsednik, hvala za to, da ste to pomembno točko vrstili na dnevni red. Hvala komisiji za predstavitev in za to, da ste pripravili ta dosje. Maja 2016 je komisija skupaj s drugimi predlogi vložila tudi predlog za uredbo o Evropski agenciji za azil. Ta predlog naj bi novi agenciji zagotovil potrebno orodje in instrumente za to, da bi se odzvali na izzive, s katerimi se spopadajo države članice in Evropska unija na področju migracije in begunske politike. Parlament že od začetka meni, da bi agencija morala začeti delovati čim prej. Pogajanja niso bila preprosta, ampak politični dogovor z svetom smo dosegli poleti 2017. Besedilo tega sporazuma je zdaj na voljo na spletni strani parlamenta in javnost si lahko to prebere, kako je gospod Moraes že povedal. Po našem mnenju je ta politični dogovor še vedno v veljavi in najverjetno se mi zdi, da svet ni sposoben najti kompromisa v zvezi s tem pomembnim dosjejem. Predlog komisije je zame presenečenje, kajti ne samo, da spet govorimo o tem dogovoru, ki smo ga sprejeli, ampak se spreminja tudi vsebina. Agencija naj bi dobila nove naloge v okviru reforme Dublina, ampak o tem bi morali še govoriti. Ne vem, kako bo komisija obravnavala pravni status tega sporazuma. Ryan, dejali ste, da se je komisija pripravljena strinjati z dogovorom iz leta 2017 ampak zadeva je mnogo širša in mnogo bolj nejasna, kajti ne vem, kakšni so nameni za tem. In po našem mnenju bi lahko v okviru začasnega sporazuma obravnavali tudi vse predloge glede okrepljene pomoči. Zato mislim, da bi morali tukaj izvajati še nekaj pogajanj. Avstrijskemu predsedstvu smo že posredovali informacijo o tem, da se poročevalci, poročevalci v senci in vsi strinjamo, da ne bo novih pogajanj v zvezi z začasnimi oziroma prehodnimi dogovori, ki smo jih že sprejeli. To je jasno stališče vseh poročevalcev in poročevalcev v senci. Ta predlog komisije prav tako predstavlja velike postopkovne izzive za Evropski parlament. Komisija, kolikor vem, tega ni upoštevala. Vprašanje je, ali ste se posvetovali s parlamentom, preden ste predlagali ta postopek. Seveda, proračun za agencijo je v redu, tukaj se strinjamo z vami, ampak eh, to sem že omenil, pa še enkrat bom, obžalujemo, da ni načrta, da bi zaposlili več ljudi. Povečanje proračuna na ta način, po mojem mnenju, nima posebnega smisla. Če povzamem, mislim, da parlament ne bo pripravljen znova odpirati sporozuma v zvezi z azilom, ki smo ga dosegli po leti 2017. To je splošno mnenje med poročevalci in poročevalci v senci. Hvala. Okay, much, Hvala lepa. Predsedstvo se bo oglasilo nekoliko kasneje. Zdaj pa bomo prisluhnili poročevalcem v senci. Gospod Koeljo. You, Hvala, predsednik. Res je, to je zelo zanimiva točka na našem dnevnem redu. Strinjam se z Peterjem Niedermüllerjem. Junija 2017 pod malteškim predsedstvom sta svet in parlament dosegla začasni dogovor o pravni podlagi za novo agencijo EU. Od takrat smo dosegli še nekaj drugih začasnih dogovorov, ampak vsi so potem obtičali v svetu. Zdaj pa se zdi, da želi komisija stopiti na stran sveta in poskrbeti, da bo ta predlog sprejet. Kasneje komisija sprejema predlog, ki spreminja predlog, ki je že bil del začasnega dogovora. Ampak pogledamo si zdaj vsebino. Ali ta predlog pomaga obema so zakonodajalcema, ali zagotavlja bolj prožno pravno podlago za novo agencijo EU za azil zato da bi lahko bolje reformirali skupni azilni sistem. Ali občutno širi zmogljivosti in pristojnosti agencije? Odgovor na vsa ta vprašanja je ne. Gospod predsednik, kolikor vem, imamo na mizi dogovor in kolikor vem, je to prvi dosje za azil, kjer smo dosegli začasni dogovor pred več kot letom dni. Ne vemo, kaj želi komisija s tem doseči, ne vemo, kaj želi doseči svet, ampak vem, kaj je treba storiti. Novo agencijo za azil moramo potrditi čim prej, še pred koncem mandata. To je cilj, ki ga imamo. Poročevalec Peter Niedermüller lahko poroča eh, oziroma računa na našo podporo. Podprli ga bomo in čim prej želimo doseči dogovor. Hvala lepa. Mislim, da ne bi mogli biti nič bolj jasni. Upam, da je predsedstvo prisluhnilo. Kmalo bodo dobili besedo. In pripričan sem, da bodo tudi drugi poročevalci v senci. Zagovarjali podobno stališče. Martina, Gue. Hvala, strinjam se in strinjamo se z vsem, kar je povedal Peter. In povedati moram, da sem res šokirana. Komisija naj bi razumela prednosti tega, da bo za agencijo delalo dobro usposobljeno osebje in to na dolgi rok. Komisija bi morala vedeti, kakšne so prednosti tega. In vi zdaj pravite, da bi ljudem dali več nalog, dali bi jim več denarja, ampak menite, da ni treba povečati števila zaposlenih, zato ker lahko najamajo več strokovnjakov od zune. Komisija prav gotovo širi svoje strokovno znanje v okviru svojega mandata, to je jasno. Ampak, če to počnete, potem prav gotovo razumete, da bi to moralo veljati tudi za agencijo. Zato se ne strinjam s tem, da lahko povečamo proračun, lahko agenciji naložimo nove naloge, ne zaposlimo pa dodatnih ljudi, zato ker lahko zaposlimo strokovnjake od zunaj. Ljudje imajo lahko dobre namene, so strokovnjaki, ampak potem niso vključeni v to, da se strokovno znanje deli v okviru agencije. Ko bodo ti strokovnjaki končali svoje delo, to znanje ne bo ostalo v okviru agencije. To se mi ne zdi prav. In še eno vprašanje. Zanima me, kako je zapisana zahteva strani komisije na osnovi besedila Koreperja Evropskemu uradu za podporo azilu v zvezi z morebitnimi varnimi tretjimi državami. Še vedno imam pomisleke tukaj. Če ni podlage za moje pomisleke, bi bilo lepo, če bi vi, morda ne danes, ampak v bližnji prihodnosti, nam posredovali kopijo dokumenta, ki je bil poslan Evropskemu parlamentu v uradu za podporo azilu. Če gre za torej neutemeljene pomislike, bomo seveda zelo veseli in pomirjeni. Hvala. Dobro, drugih poročevalcev v senci ni, ampak mislim, da je vsem jasno, kam pa smo litaco. Dobro, besedo dobi gospod Pramar iz avstrijskega predsedstva. dva meseca še imate, zanima me, ali lahko poveste tudi več o tem, kaj se dogaja z svežnjem v splošni luči, zato da dobimo nekaj konteksta. In lepo prosim, da odgovorite tudi na to, kar je povedal poročevalec. Hvala. Uh, Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik dragi poročevalec Niedermüller, gospe in gospodje. Hvala, da ste nas povabili v odbor Libe. Hvala za to, da se lahko oglasimo v imenu sveta. Hvala tudi Evropski komisiji za predstavitev spremenjenega predloga. 12. septembra smo to dobili mi. Na začetku pa se želim odzvati na nekatere komentarje. Seveda tudi za nas kot predsedstvo je jasno, da spremenjeni predlog komisije nadaljuje delo tam, kjer smo končali v okviru malteškega predsedstva. Mi ne nameravamo odstopati od dogovorjenega besedila, niti komisija eh, ne odstopa od tega v svojem novem besedilu z dne 12. septembra. Naj vam povem, kako mi obravnavamo ta predlog na ravni sveta prva obravnava tega predloga je potekala 25. septembra v delovni skupini za azil. V ponedeljek, 8. oktobra, smo imeli drugo obravnavo v okviru sveta PNZ. Tam smo predložili prve predloge za kompromis in 26. oktobra pa bo potekalo naslednje zasedanje v okviru sveta PNZ. Razprave naj bi potekale hitro, delo naj bi napredovalo hitro, seveda, če bo za to dosežena ustrezna večina in potem bomo sprejeli mandat za pogajanje v trialogu s parlamentom. Tudi parlament načrtuje, da bi ta dosje obravnavali v okviru pospešenega postopka in veselimo se že daljnega sodelovanja z poročevalcem, gospodom Niedermüllerjem. Okay, nice. Hvala lepa, to je bilo pa res lepo. Kaj pa zdaj? Gospod Ryan, želite? Kako dopolniti našo razpravo? Hvala mislim, da je jasno, kar zadeva dodatne vire. Na začetku sem to povedal, nismo menili, da je strogo nujno zaposliti nove ljudi. Še posebej glede na to, da se v trenutnem predlogu predlaga, da se število zaposlenih dvigne na 500 in to je že občutno več od trenutne stopnje ampak seveda zabeležili smo si komentarje poslancev tukaj. Kar zadeva dodano vrednost predloga, mislim, da je o tem govoril gospod Niedermüller, pa tudi gospod Koeljo. No, ponovim lahko, da gre za ciljno usmerjene predloge sprememb, ne gre za to, da bi ponovno govorili o občutljivih elementih besedila, v zvezi s katerim je bil dosežen začasni dogovor lani poleti. Te spremembe lahko uvedemo, ne da bi odpirali te občutljive elemente. Še posebej pa želim opozoriti na to, da je bil izvirni predlog komisije podan poleti 2016. Več kot dve leti sta minili od takrat, to pomeni, da smo nabrali kar nekaj izkušenj v tem času. Pri tem imamo v mislih predvsem podporo, ki jo nudimo v Italiji in v Grčiji, v žariščnih točkah. Menili smo, da bi bilo dobro, če bi bolj pojasnili mandat in da bi poskrbeli, da skupine za podporo lahko stopijo na teren v različnih okoliščinah. To je mogoče tudi v okviru predloga, o katerem je bil dosežen začasni sporazum, in to bi bilo v skladu tudi s predlaganimi spremembami za Evropsko obalno in mejno stražo. Nekaj sprememb je bilo zato treba uvesti tudi na področju mandata za azilno agencijo in proračun, številni ste govorili o tem, dodatna sredstva so potrebna in to je tudi del našega predloga. Hvala. Kaj pa gospa Anderson in varne tretje države? A boste kaj povedali o tem? varne tretje države. Res je, EASO smo prosili, da raziščejo, katere bi bile morebitne države kandidatke za seznam varnih tretjih držav. Svet je to zahteval in kolikor vem, to delo še teče v EASU. Thank you very much, Mr. Ryan. Hvala, gospod Ryan. Sam sem želel podati zelo depresivn sklep v zvezi s to razpravo, ampak dobro, Peter, izvolite. Se bom odzval na koncu, če ima kdo še kak komentar. Martina? Ja, samo nekaj. Vem, da je to, kar je dejala komisija, dejansko res, ampak zanima me, ali bi lahko poslanci dobili informacijo o tem, kaj dejansko je bilo v tej zahtevi in kako. Vem, da to, kar ste dejali, vi tehnično drži, to mi je jasno, ampak ne gre za to, ali so jaz oprosili, da to stori. Mene zanima, kaj specifično so zahtevali od njih. Elektronska pošta, polžja pošta, karkoli že, pač mi želimo to videti. Hvala. Okay, um, I'll, I'll to je bilo zelo jasno gospod Rajan, boste dobili še besedo, Peter. Čisto na kratko. Hvala komisiji za odgovor in za predlog. Zdaj pa bom nadaljeval v nemščini. Zelo lepo je slišati, da ste avstrici pripravljeni hitro izvajati pogajanja. Jaz sem vedno na to pripravljen. Lepo bi mi bilo, če bi čim prej prišli do dogovora, zato ker mislim, da se vsi tukaj strinjamo, da je EASO zelo pomemben instrument tudi za CIS. Zato je zelo lepo, da avstrijsko predsedstvo izražam svojo podporo tukaj. Hvala. Gospod Ryan, v zvezi s tem, kar je dejala gospa Anderson. Da, na kratko, seveda besedila nimam tukaj, ampak predlagam, da sekretarjati navežejo stik in potem bomo videli, ali vam lahko zagotovimo več podrobnosti v zvezi s tem. Prav bom jaz za to poskrbel. Dobro. Razumem poročevalca v zvezi s tem, kar je dejal svet, ampak mislim, da morate poročevalci v senci res preučiti besede komisije, kaj te je zadeve sploh niso zadovoljive. In vse skupaj treba obravnavati v okviru svežnja. Zato sem predsedstvo tudi prosil, da pove kaj o tem. Vem, da zavijate z očmi, vsi zavijamo z očmi, vsi tukaj zavijamo z očmi. To je kolektivna praksa. Vem, da imate zahtevno nalogo pred seboj, razumem, ampak eh, poročevalci v senci boste morali tole vprašanje obravnavati. Kaj ti zadeve se bodo morale premakniti? Dobro, predlagam, da se sestanete in potem pogledate, kakšna je situacija. Ampak vsaj na naši strani se strinjamo v zvezi s tem, kaj je treba storiti. Hvala poročevalcu, poročevalcem v senci, ki ste bili tukaj. Hvala za opravljeno delo. Ko bodo poročevalci v senci opravili svoje srečanje, vam bomo povedali, kako bi lahko nadaljevali. Hvala lepa komisiji in predsedstvu za odgovore. Kolegice in kolegi, glasovanje nas čaka zato moramo nadaljevati. Gre za šesto točko vzpostavitev programa za pravice in vrednote. Slišali bomo predstavitev za program za pravice in vrednote za obdobje 2021-2027. Gre za cilje programa za proračun in za oblike financiranja ter pravila ta novi program skupaj z programom za pravosodje bo del novega proračuna za pravosodje, pravice in vrednote, ki je namenjen temu, da bi imeli odprte, demokratične in pluralistične družbe. Pročevalka je Bodil Valero, zdaj pa je kar dajem besedo. Če ne boste v dvorani, lepo prosim, da dvorano zapustite v tišini Bodil. Tak so mikke. E, ni posveta po je ljubrana, fja tenke prota svenska. Eh, Eh, hvala lepa. Lepo prosim, da si nadenete slušalke, zato ker bom govorila v svojem jeziku. V redu. Hvala lepa. Najprej pa najlepša hvala poročevalcem v senci in kolegom. Namreč ta program vključuje kar nekaj parlamentarnih odborov in drugih organov, s katerimi smo bili v stiku, pa tudi številne organizacije s katerimi smo vzpostavili stike v tem obdobju, pa tudi Evropski mm, eh, ekonomski in socialni odbor, eh, eko, odbor regij in druge institucije, s katerimi smo bili v stiku. No, katere, katera so temeljna načela? Na podlagi katerih smo delovali. Vidimo, da so nekatera načela v nevarnosti. In predvsem vidimo, da državljani niso prav dobro seznanjeni s svojimi pravicami v Uniji in tudi drugega člena o temeljnih pravicah v Evropski uniji ne poznajo. Aprila smo v parlamentu glasovali o resoluciji, s katero smo zaprosili za dodatna sredstva, s katerimi bi podprli organizacije civilne družbe, ki so v Evropi aktivne na področju človekovih pravic ter na z njimi povezanih področjih. Želeli smo doseči vsaj isti nivo financiranja, kot ga imajo druge organizacije na ravni EU in ki preverjajo mm, delovanje uh, eh, oblasti organov na oblasti. Uh, torej, za marsikatere organizacije sredstva so, ne pa za organizacije civilne družbe. Komisija je letos torej podala svoj predlog v tem smislu in hvaležni smo za predlog, ki omogoča razširitev trenutno obstoječih programov ter omogoča, da bodo novi programi lahko pokrivali tudi vprašanje uh, temeljnih pravic in svoboščin. E, ni pa sredstev za dodatne nove programe. To pomeni, da so sredstva na voljo samo za že obstoječe programe. In zaradi tega e, nam je postalo jasno, da sredstev, ki so že itak omejena, ni dovolj. Zelo težko naj bi sredstva, ki so odobrena za že obstoječe programe, uporabili za nove, čeprav so ti predvideni. Torej je tukaj malo težko priti do konca. Zato se moramo v Evropskem parlamentu vprašati, o predlogih, ki so bili pripravljeni že pred nekaj časa in ki zadevajo obseg uporabe ter domet programov. Kot rečeno, izhajamo iz že obstoječih programov in predlagamo, da bi vanje vključili še eno točko, točko, ki bi izhajala direktno iz drugega člena in osnovnih temeljnih načel Evropske unije. Zato smo tudi predlagali bistveno povečanje proračunskih sredstev, s čimer bi to delo bilo omogočeno. Kar pomeni, da da bi se ti programi lahko razširili tudi na nova področja. Predlagamo torej dodaten milijon evrov sredstev za to obdobje. Na to, kar se tiče spodbujanja demokratičnega življenja v Uniji in eh, udeležbe državljanov, eh, imamo tukaj predlagamo dodatnih 500 milijonov evrov In eh, še to predlagamo, da 40 odstotkov teh sredstev se nameni za delo eh, znotraj civilne družbe, torej na ravni regiji, občin in organizacij, vendar bi pa to delovanje želeli nekoliko bolj ciljno usmeriti organizacije civilne družbe si želijo imeti dostop do teh sredstev. Eh, predvsem imajo pri tem težave nekatere organizacije, ki delujejo na nacionalni ravni. Priprava dosjejev eh, je z administrativnega vidika zelo zahtevno opravilo in zato je treba te upravne postopke poenostaviti, da bodo sredstva sploh dostopna tudi tem manjšim organizacijam, ki financiranje potrebujejo, imajo pa velike težave zaradi postopkov, ki omogočajo dostop do njega. Potrebovali bi tudi neko specifično obliko financiranja za krovne organizacije, ki bi lahko financirale druge njim podrejene organizacije organizacije. In tu se pojavlja vprašanje. pri katerem računam na podporo kolegov. Predlagamo namreč, da bi nacionalne kontaktne točke delovale samostojno. In zelo pomembno je, da se to zagotovi na ravni vsake posamezne države članice. V vsaki državi članici bi morala biti vzpostavljena taka kontaktna točka. No, kakšna pa je časovnica pred nami? 10. decembra je predvideno glasovanje in zato je do 27. oktobra čas za poročevalce v senci za njihove predloge. Uh, na kar bomo začeli pripravljati kompromisne predloge in mislim, da bo na tem področju sodelovanje med različnimi političnimi skupinami lahko plodno. Hvala, sedaj pa lahko dam besedo takoj poročevalcem v senci, najprej predstavniku za ILS, eh, gospod Boni, hvala za besedo, hvala tudi za osnutek poročila, ki smo ga prejeli. Mislim, da je to sodelovanje zelo pomembno, ker je na takšen način lahko postane sam portfel zelo realističen in izvedljiv. Bi pa še vel povedati troje. Ko smo seveda dopolnili predlog komisije za našo resolucijo, sem eh, vseeno moral priznati, da sem bil malo razočaran. Govorili smo o tem, da je treba podpirati organizacije civilne družbe zlasti na lokalni ravni, ampak vseeno mislim, da je treba malo spremeniti samo vsebino in se bolj omejiti na majhne organizacije civilne družbe na lokalni ravni, ki so odprte za dialog, ki dejansko uveljavljajo demokracijo in ki učijo udeležbo v sami demokraciji. In to je seveda ključnega pomena za demokracijo v Evropski uniji. Drugič, treba je poenostaviti določene predpise, seveda preglednost in odgovornost sta ključnega pomena, ampak vseeno okvirni model je zelo pomemben. Poročevalka je omenila nacionalne kontaktne točke. Res moramo omogočiti laže delo organizacij in civilne družbe na tem področju. Razumem pa tudi, da je zelo pomembno naslednje. Ko govorimo o tem programu, se moramo osredotočiti na kakovost, na udeležbo državljanov in tudi še na program DAFNET, ki govori o preprečevanju nasilja nad mladimi otroci in ženskami. Popolnoma se strinjam s poročevalko, ki pravi, da je treba locevati mettimi na porica, tipo tempo lascia se osredotočiti na tiste dejavnosti, ki jih organizacije civilne družbe dejansko izvajajo. Pa še zadnje vprašanje, to pa je seveda povezano z proračunom. V našem mnenju, v naši resoluciji smo pričakovali 1,5 milijard evrov za ta instrument evropskih vrednot, tako se je pač prej ta program imenoval. Sedaj pa seveda imamo naložbe v ljudi, to so novi programi, Evropski socialni sklad. Tukaj imamo sredstva na iste ravni, Erasmus, plus, no, tukaj imamo več sredstev, Evropska solidarnostna enota. Tudi tukaj imamo več proračunskih sredstev, kar za 200 odstotkov ustvarjalna Evropa, več sredstev. Tudi drugi programi so prejeli več sredstev, tudi decentralizirane agencije so prejele več sredstev. Ne pa ta program. Tukaj smo priča rezu za 8 odstotkov. To pa je problematično, zlasti glede financiranja. Zato se strinjam s poročevalko, ki je dejala, da potrebujemo več finančnih sredstev v primerjavi s predlogom komisije. Imam pa seveda določene dvome o tem, ali se bomo lahko o tem tudi pogovorili z našimi kolegi v odboru za proračun. Mislim, da moramo razmisliti tudi o tem, ali je ta predlagan znesek 1,5 milijarde evrov res najboljša rešitev tudi v naših pogajanjih z ostalimi odborom, zlasti z odborom za proračun. Vendar pa vem, da imamo še nekaj časa, da predložimo še določene predloge sprememb. Čisto na koncu pa moram povedati, da moramo razumeti, da je pomembno podpirati organizacije civilne družbe. Zlasti, če se pogledamo poročila Agencije za temeljne pravice, ta poročila pravijo tudi o tem, da civilna družba se sooča z številnimi izzivi glede svoje udeležbe in glede svojih dejavnosti. Mi pa res moramo poskrbeti za to, da bodo državljani dejavno sodelovali v dejavnostih civilne družbe. Hvala. Sedaj pa dajem besedo Cecil Kjengsa, socialiste. Cikloda. Hvala, predsednik. Hvala tudi pročevalki za predlog priporočila in za predlagane spremembe. Eh, sestali smo se že večkrat in podali nekaj naših eh, predlogov in v imenu naše skupine lahko povem, da eh, njene predloge povsem podpiramo, saj gredo v smeri, ki smo si jo zastavili na začetku obravnave te teme. Eh, pri vprašanju pravic in vrednot gre tudi za ukrepitev eh, pojma državljanstva. In predvsem moramo tukaj poudariti evropsko državljanstvo. Zato sem zadovoljna, da se je spremenil naslov programa, ki to sedaj vključuje. Ravno tako sem zadovoljna za razširitvijo obsega uporabe uredbe na eh, vrednote unije. Med temi vrednotami pa seveda ne smemo pozabiti tudi pravne države in demokracije. To sta bistvena elementa, ki lahko pospešita, vplivata na povečanje zaupanja državljanov v evropske institucije. Kar pa uh, se tiče oblik zaščite, uh, morajo biti te vključene v že obstoječe eh, možnosti in sicer nudenje podpore žrtvam pri dostopu do sodstva, pa tudi ehm, boj proti ehm, šikaniranju eh, migrantov in proti eh, diskriminatornemu vedenju. Eh, zato želim tukaj povdariti, da je tako eh, vedenje v Evropi vse pogostejše in zato je to potrebno povdariti. Povdariti pa je treba tudi zauzemanje za zmanjševanje upravnega bremena za dostop do teh sredstev, kar bo omogočilo dostop predvsem tudi majh, manjšim organizacijam um, civilne družbe. Še Nekaj besed o nacionalnih kontaktnih točkah. Eh, cenim prizadevanja poročevalke, ki želi Eh, ugotoviti, katere so strukture eh, za podporo upravičencem do sredstev iz tega programa. Ampak mislim, da moramo biti tukaj prožnejši. V številnih državah članicah te strukture namreč že obstajajo in zato bi jih morali okrepiti oziroma zagotoviti to, da bi se bolje uporabili njihove zmogljivosti, da se ne bi podvajali. In za konec, kot je povedal tudi že kolega Boni, se seveda strinjam z bistvenim povečanjem financiranja finančnih sredstev in na tem uh, moramo ustrajati. Namreč za um, civilno družbo je zelo veliko izzivov na področju boja proti rasizmu, sovražnemu govoru, uh, nasilju. Zato je bistvenega pomena podpora tem dejavnostim s strani Evrope. In to tudi mm, prispeva k krepitvi pravic in vrednot Evropske unije ter tudi k varnosti posledično. In zato naj eh, še se dotaknem možnosti za premestitev možnosti iz teh skupnih programov tudi za uporabo v primerih kršitev eh, načel pravne države. Naj tu povdarim, da znotraj države članice, v kateri prihaja do kršitev, Eh, te organizacije dejansko delajo na tem, da se ponovno vzpostavi demokracija in pravna država. In zato pri tej točki, ki to omenja, bi želela pripraviti eh, predlog spremembe za to, da ne bi tako kot je to besedilo zapisano, penaliziralo organizaciji iz civilne družbe. In uh, cenim ravno tako to, da je da je časovnica pripravljena na tak način, da bomo s tem dosjem lahko zaključili še pred koncem tega mandata. Hvala. E Hvala, Cecil, sedaj pa gospod Jurek za ikra. V mojem prepričanju, prvo, kar povinniśmy ustaliti, so te programe, o katerih govorila. E, Hvala za besedo. Najprej se moramo odločiti o naslednjem, se pravi, o katerih programih se dejansko pogovarjamo, kateri programi bodo dejansko spodbujali ideologijo in kateri civilno družbo. Civilna družba pomeni udeležbo naših državljanov in to udeležbo moramo spodbujati z finančnimi sredstvi, ne smemo pa spodbujati in financirati ideologije. Zato bi želel prositi tako poročevalko, kakor Mihajla Bonja, da se bolj jasno opredelite do teh programov. No, Mihaj prej omenil nasilje v družini. Zanima pa me, ali bomo lahko s tem programom raziskovali tudi nasilje v homoseksualnih vezah in razmerjih. Tukaj govorim zlasti o mednarodnem zavezništvu za boj proti nasilju in o njihovih programih. Tukaj imamo programe in zanima me, ali lahko kako tudi s temi programi preučujemo nasilje v gejskih klubih, recimo. Na polskem tudi gazeta De Boža, gre za liberalne časopise, ki omenjajo to problematiko. Mislim, da moramo tudi o tem govoriti. Res me zanima, ali lahko s tem programom tudi spodbujamo raziskave, s katerimi podpiramo družine ki, z veliko številom otrok. Vemo, da imajo te družine tudi materialne probleme in treba jih je tudi podpirati. Se pravi, imam zelo konkretno vprašanje. Nočem pa, da mi odgovorite, da bomo s temi programi podpirali vse res hočem konkreten odgovor. Ali ti programi, ki sem jih pravkar omenil, so tudi vključeni v vaših načrtih? Silvija, ali boš uh, ti sedaj odgovorila na ta vprašanja, si bila namreč v odboru Kult? Eh, Hvala in oprostite, ker sem prišla uh, tako pozno, eh, saj sem bila v odboru Kult, kjer smo govorili ravno o tem dosjeju. Imeli smo zelo zanimivo razpravo. V odboru Kult bomo skušali na najprimernejši možni način prispevati svoje k temu poročilu. Seveda imamo določene točke, kjer se stvari nekoliko krešajo in sicer gre za vprašanje koordinacije med nami. Uh, ter za način, na katerega naj se lotimo temeljnih pravnih vprašanj, kot so naprimer predlogi za financiranje organizacij civilne družbe, ki naj bi bili vključeni v posebno poglavje. No, vem, da je nedavno prišlo do nekih sprememb, tako kar se tiče zneskov, kot eh, glede koordinacije in se zdi, da je to zdaj že bolj ali manj razrešeno, vendar pa bomo potrebovali nekoliko natančnejše informacije o tem, predvsem zato, da eh, ne bi eni drugim hodili po prstih. No, v odboru Kult bomo seveda obravnavali vprašanje državljanstva in se spraševali v možnostih, da se ta sklop še okrepi v prid naših državljanov. Potem pa še nekaj. Ta program bo omogočil kar precej bistvenih vsebinskih razprav o tem, kaj si mi predstavljamo kot Evropsko unijo in kaj je treba tukaj še zgraditi. In eh, če se navežem na gospoda Jureka, bo treba skozi poročilo odbora Kult in odbora Libe določene ideje še bolj natančno opredeliti, zato da eh, bo jasno, da je učinek tega programa vsebinskih razprav za državljanstvo, za eh, življenje združenj in državljanov v Evropi, res eh, koristno. Mi moramo namreč odgovoriti na vse morebitne izzive, ki se v prihodnosti lahko na tem področju pojavijo. Um, Najlepša hvala. Ja, vem, da smo imeli tudi določen določene sestanke o tem vprašanju dostop do financiranja za zdravo in dinamično družbo. To, kar je preomenil Mihal, gre za dostop, ki je veliko krat otežen. In tukaj seveda govorite o omejeni dejavnosti civilne družbe, ki je seveda nujna za to, da imamo zdravo družbo, seveda namen je, da poskrbimo za dinamično in zdravo družbo. Res eh, je ta dosje zelo pomemben in predstavlja veliko dodano vrednost in organizacije civilne družbe prav tukaj vidijo Evropsko unijo kot svojo zaveznico. Ne gre za to, da bi si tukaj pridobili določene prednosti, ampak gre za enake pogoje. Potem pa bom dal besedo še gospodu Boniju. Hvala za besedo, predsednik. Marek me je vprašal, oziroma mi je zastavil vprašanje, na katerega moram sedaj odgovoriti odgovoriti. Bom to storil v duhu dialoga. Prostor je odprt za vse. Če se pogovarjamo o diskriminaciji v različnih okoliščinah, moramo preučiti vse oblike diskriminacije v vsaki skupini, brez tabujev. Ja, strinjam se z vami, gre za utemeljeno vprašanje v zvezi z diskriminacijo. Ja, moramo biti odprti do vseh možnih dejavnosti. Razumem, da nekateri kolegi mislijo, da imaš neke skrite načrte v tem, kar si povedal, ampak vseeno jaz mislim, da moramo biti odprti. Če zagovarjamo evropske vrednote, to je dostojanstvo ljudi, pravica do nediskriminacije, če hočemo ohranjati te vrednosti, potem mislim, da smo našli rešitev. Problem pa je naslednji. Če se pogledamo recimo trenutne programe, imamo seveda številne dejavnosti v teh programih, ki se morajo nadaljevati. Sedaj pa je vprašanje, da hočemo podpreti ne samo mednarodne in evropske mreže organizacij civilne družbe, nočemo podpirati samo organizacije civilne družbe, ki jih podpirajo vlade z evropskimi sredstvi. Ne, naš načrt je, da sedaj ustvarimo nov stebr, s katerim bomo podpirali lokalne civilne družbe, ki potrebujejo veliko več naše podpore potrebujejo veliko več dialoga, kajti te organizacije dejansko na terenu pomagajo ljudem pri njihovih problemih in v duhu dialoga lahko to storimo. Ne gre za nobeno ideološko oziroma politično vprašanje. V mislih moramo imeti ljudi, vse ljudi, vse državljane z raznolikimi problemi. Najlepša hvala. Čin. ne vem, ali bi želela kaj povedati, ali bi se želela samo odzvati na celotno vprašanje. Malo sem že utrujen, če sem čisto priznan, se pravi, Džin, ampak ob pol dvanajstih pa nas čaka glasovanje. Potem bom dal besedo še prikit, ampak res zelo na hitro. Hvala za besedo, sem porčevalka za mnenje v odboru za zaposlovanje. Zato sem hotela tudi sama prispevati k celotni razpravi na podlagi razprave, ki smo imeli včeraj. Ja, proračuna si nismo pogledali, to je res. Zato bo odgovoren pristojen odbor, se pravi odbor za proračun. No, nimamo še predlogov sprememb za moje mnenje, to mora biti vsem jasno smo pa hoteli izpostaviti sam naslov, se pravi tudi enakost mora biti v naslovu, enakost pravice vrednote. To rasističnost bi želeli okrepiti, morda bi morali še bolj povdariti boj proti diskriminaciji, imamo tudi direktivo o zaposlovanju, Equinet moramo tudi financirati s tem programom. in s tem spodbujamo seveda pravo Evropske unije. Ekvinet igra na tem področju zelo pomembno vlogo, to smo tudi izpostavili. Poleg tega smo govorili tudi o delovnih mestih, to je tudi lahko zelo pozitivno okolje za delo med različnimi skupinami. Malo smo razmislili tudi o tem, da bi spremenili samo formulacijo ljudje, državljani, tako da pač ne bi potem bilo dvoma, kdo je vključen in kdo je izključen. Potem pa še samo vprašanje o tistih skupinah, ki trpijo za materialno prikrajšanost. Tudi o tem smo se pogovarjali, pa tudi o sinergiji z ostalimi evropskimi skladi. Seveda podarili pa smo tudi, da nismo hoteli prevzeti vloge ostalih skladov. No, to sem hotela samo povedati. Najlepša hvala, Čin. Ne vem, bi še ti želela kaj dodati. Euh, Nekaj dodatnih vprašanj bi imela za Bodil, če smemo pol minute lahko potem ali zdaj? Zdaj, v redu. Hvala. Torej, par dodatnih vprašanj. Najprej priloga, ki opredeljuje dejavnosti. Eh, no, ta del zdaj ni več priloga, ampak je vključen v eh, samo jedro besedila in zato me zanima, ali ne bi vseeno tega seznama dejavnosti obdržali v prilogi, zato da bi besedilo v celoti ostalo bolj jasno. Potem drugo vprašanje, kar se tiče dialoga med civilno družbo in unijo. Mislim, da smo si to zamislili na bolj transverzalen, splošen način. Uh, ali je tukaj morda treba še kaj dodatno pojasniti v zvezi s tem novim členom in še zadnja točka, eh, kjer se govori o nacionalnih kontaktnih točkah, je zapisano, da naj bi bile te eh, samostojne oziroma neodvisne. Načeloma s tem nimam benih težav, ampak zanima me, ali mogoče lahko dodatno pojasnite, zakaj. Hvala. Najlepša hvala. Pregidi, da si tako potrpežljiva, izvoli sedaj. Problem. Fijen... Hvala za besedo, predsednik. Z veseljem tudi včasih počakam, ne bom se spuščala v podrobnosti samega predloga. Želela pa bi vseeno izpostaviti, da sem res malo razočarana tem, da se sploh moramo pogovarjati o tem predlogu v parlamentu, kajti Še na začetku ste omenili, da imamo določene programe za države zunaj Evropske unije, kjer seveda spodbujamo vrednote in demokracije. Sedaj pa govorimo o tem programu znotraj Evropske unije in sicer iz dobrih razlogov, kajti v številnih državah, članicah, ki še niso recimo na vrhu našega dnevnega reda, ampak tudi v teh državah članicah smo zabeležili kršenje vladavina prave in temeljnih pravic. Civilna družba, ki se bori za državljane, je sedaj ogrožena, njihovo delo je oteženo. Ja, dobro je, da se o tem pogovarjamo, ampak hkrati moram povedati, da mi je res žal, da se moramo sploh o tem pogovarjati glede vprašanja v zvezi z samimi dejavnostmi, tukaj sem lahko fleksibilna in odprta, vse je odvisno od posamezne države članice, pa tudi regije znotraj držav članic. Tukaj treba upoštevati posebne danosti v vsaki državi članici in regiji. Vprašanje proračuna je tudi problematično, ne vem, zakaj nimamo denarja za vrednote pravosodje in pravice. Poleg tega pa smo tudi slišali, da se predvideva zmanjšanje za 8 odstotkov za pravosodje, recimo drugod Erasmus, pa bomo imeli še dodatna sredstva. Ampak treba vseeno povedati, da konec koncev Erasmus ne bo dobil več denarja, kajti tja bomo vključili samo še program Interrail. Je ja, pa res, da bomo več denarja namenili obrambi in s tem se tudi ne strinjam. Se pa tudi strinjam z kolegom Bonjem, ki je dejal, da mora biti naša razprava ne ideološko, ampak ne vem, kaj sploh razumemo pod ideologijo. To je tudi zelo zanimivo vprašanje. Pa še to, kar je dejal Jurek. Ja, To tudi lahko razumemo ideološko, če hoče raziskovati nasilje v gejovskih klubih. Kaj misliš s tem? Ali misliš nasilje med geji oziroma nasilje proti gejem v takšnih barih in klubih? Ja, to me tudi zelo zanima, kaj misliš s tem. Nasilje pa je povsod, v vseh družbenih slojih in skupinah, tudi v katoliški crkvi v številnih državah članicah. Pa ko že govorimo o nasilju nad ženskami, moram povedati, da je to pojav, ki je ga nismo premostili in je zelo trdo vraten. Polovica naše družbe je ženskega spola in to je seveda tudi zelo pomemben dejavnik, ki ga moramo tudi vključiti v razpravo o vrednotah in pravicah. Hvala. Ja, vsi morate priti do besede. Potem nas čaka zelo dolgo glasovanje, prosim, poročevalka, bodite kratki in jedrnati. Ja, vem, da sem marsikaj slišali, ampak prosim, bodite kratki in jedrnati. Ok, do försöker ja vara, vara kort. Eh, Några frågor som V redu, poskušala bom zelo na kratko odgovoriti na številna vprašanja, ki so bila postavljena še zlasti vprašanje glede državljanstva. Pripravili smo predlog spremembe v samem naslovu. Gre namreč za vprašanje, ki ga je postavilo več nevladnih organizacij in tudi lokalnih organov. Torej, vprašanje državljanstva. Govori se tukaj sedaj o izrazu citizen, citizenship. To je nekoliko širše zastavljeno zato, da bi se nekoliko razširilo področje dela, tako da to smo vključili. Predlogi sprememb v tem smislu so pripravljeni. Um, strinjam se seveda, da gre tukaj za zelo pomembno vprašanje uh, in zato konkretni ukrepi. Ti konkretni ukrepi naj bi bili predlagani v programih komisije v nadaljevanju. To je težko v zakonodajno besedilo že v štartu vključiti. E, pri tem pa se zauzemamo za to, da bi bile organizacije civilne združbe vključene pri pripravi delovnega programa. Marsikdo je omenil to vprašanje kontaktnih točk, ali je to dobro ali ne. No, vemo, da kontaktne točke marsikje že obstajajo in zato bi jih bilo dobro vključiti v program. To lahko vsem omogoči, da imajo na nacionalni ravni možnost za stike. Pomembno pa je, da so te kontaktne točke uh, samostojne. Seveda, če imate dodatne predloge za izboljšanje besedila, eh, jih bomo z veseljem proučili. Hvala. Hvala. Ja, res sem mislil, sicer gre za proračunski predlog, ampak ta sklad ima seveda veliko dodano vrednost in civilna družba nas tukaj zelo pozorno spremlja. Rad bi se ti zahvalil, pa tudi vsem poročevalcem v Zenci za vsega vaš trud in so vaše delo. O pol dvanajstih bomo začeli z glasovanjem. Prosim, da imate sabo tudi glasovalne kartice in seveda to, bodite tukaj o pol dvanajstih. So, dear colleagues, please um, be ready. Um, it's all electronic. Kolegice in kolegi, pripravite se. Glasovali bomo. In pripravite glasovalne kartice, to velja tudi za nadomestne člane, če kdo tega ne pozna. Glasovali bomo o štirih vprašanjih, šli bomo nekoliko bolj počasi v zvezi z Facebookom. Ampak najprej poročilo Pavel. Tukaj moramo glasovati o skoraj vsem, tako da boste vedeli. Drugače pa so zadeve relativno jasne. Pripravljeni? Gre za sprejetje osnutka mnenja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega organa za delo, poročevalec je gospod Pavel, želi kdo, želi besedo, ne. A je sploh tukaj? Ne. Dobro. Bomo glasovali. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 75 glasujemo. Konec glasovanja. Šestinsedemdeset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedeminsedemdeset glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 78 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 79 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, 80 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 81 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 7 glasujemo. konec glasovanja. Sprijeto. 82 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 83 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 84 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, 85 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno, 86 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno, 87 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Osem glasujemo. Konec glasovanja. Socialisti, imate enega preveč. Naj nekdo izvleče kartico, lepo prosim. Dobro. Sprejeto. 89 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 90 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, deset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 91 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 92 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 11 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 93 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 94 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 95, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 96, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 4, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto dve, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 104. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 105. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno 106, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 107, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 108, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 109. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto dvanajst. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 113, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 114, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 115, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 116, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 118, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 119 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. 120 glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. 16 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 121. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 122. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 105. 125. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave. 21. A ta je omaknjena. Dobro, uvodne navedbe. 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 24 glasujemo. Se upravičujem, samo tako gre, ne moremo glasovati v svežnju. Se upravičujem. Konec glasovanja, sprejeto. 25 glasujemo. Tudi naprave so utrujene. No, konec glasovanja. Zavrnjeno. 26, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 27, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 28 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, 29 glasujemo, konec glasovanja. Tudi sprejeto, 30 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno, 31 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 34. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Oziroma glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 42, kdo je za? Konec glasovanja, zavrnjeno. 43, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 44, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Oseminštirideset. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 49, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 50, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 51, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno 52 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 53 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 54 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 55 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 57 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 58 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 59 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 62 glasujemo. konec glasovanja 44, 63. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 64 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 65 glasujemo konec glasovanja. Za vrnjeno 66 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 71, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 72, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 73, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 74 glasujemo, konec glasovanja. In sprejeto, zdaj pa končno glasovanje, poimensko glasujemo. Ali je poročevalec tukaj? Ne. Ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. 39 za, 7 proti, 4 vzdržani. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa drugo glasovanje. Minimalni standardi za manjšine v EU. Jozef Nagi je poročevalec. Želite besedo? Ne. Dobro, začenjamo z glasovanjem. Ste pripravljeni? Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 94. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 95, samo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto EPP klepeta, ampak v redu. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 177 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 6. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7, glasujemo. Na strani 24. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8, glasujemo. gospod Beker. Kompromis 8. Konec glasovanja. Sprejeto. 2, 8, 9. Predlog spremembe. 2, 8, 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. kompromis ena, vodne izjave, glasujemo. Na strani 40 pri meni ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto, kompromis 2, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, glasujemo. 76. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 82. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Bodite previdni, ko glasujete, tole je šlo na tesno. In to je to, končno glasovanje, poimensko glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 44 za 4 proti 4 vzdržani. Čestitke poročevalcu gospodu Nagiju. Well, that was a kinder voting list. I can congratulate him on that. Ja, to je bil res gleden glasovalni seznam, sedaj pa bi vas želel posrediti na to, da bomo pri tem glasovanju bolj počasni, gre za osnutek predloga resolucije v zvezi s uporabom Facebooka strani Cambridge Analytica jaz sem se rad zahvalil za to delo na plenarnem zasedanju oktobra, pa bomo o tem glasovali. Gospod Vos, hvala za besedo v imenu LSE-ja bi želel podati naslednjo izjavo. Mi bomo seveda glasovali za to resolucijo, ne bomo pa seveda glasovali za odpravo zaščitnega ščita. To bi eh, želel samo izpostaviti. Ne bom glasovali za, kljub temu, da bomo na koncu imeli plus. Hvala, to smo si tudi zabeležili. Zasebni ščit vam res ni všeč, to razumem. Boste pa dovolj prijazni, da nas boste vseeno podprli pri sami resoluciji, dobro sedaj poznamo vaše stališče in prav zaradi tega bo to glasovanje bolj počasno, kajti dobil sem še določene prošnje za poimensko glasovanje. 29 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 30 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 32 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Ali mi sledite, prosim, budite pozorni, 33 glasujemo. Ja, prosim, res mi sledite, se nočem biti pokroviteljski. 33 glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. 34 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 35 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 37 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 41 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 42, 42 glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 44 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 45 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46 glasujemo. konec glasovanja sprejeto. 48 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 49 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 53 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 55 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 56 glasujemo, konec glasovanja. Tomas, je s tabo vse v redu? Dobro. Zavrnjeno, 57 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 61 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 62 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 63 glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Štiriinšestdeset glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Petinšestdeset glasujemo, konec glasovanja. zavrnjeno. 66 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Enainsedemdeset glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 72. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 74. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 75. prvi del glasujemo, konec glasovanja, sprejeto pa še drugi del glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 76 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 77 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 78 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 79 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 80 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 81 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 82 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 83 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 84 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 86 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 87. Ile se je zaprosilo za poimensko glasovanje. Glasujemo. Poimensko glasovanje. Konec glasovanja sprejeto. Aksel, zelo dobro si to naredil. 88, glasujemo. Jaz prav zaradi tega tudi vse preverjamo v tem odboru. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 89 glasujemo konec glasovanja sprejeto. 90 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 91 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 92 glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. 93 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 94 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 95 glasujemo. konec kasovanja. Sprejeto 96 glasujemo. Konec glasovanja. Za sprejeto 97 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 98 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 99 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sklicevanja. Ena. Glasujemo. Konec glasovanja. ali lahko glasujemo vse v svežnju od 2 do 7. Od 2 do 6 bomo glasovali v svežnju, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Uvodne izjave 8, 9, glasujemo v svežnju 8 in 9 ne, da moramo glasovati. V svežnju se vam upravičujem. Konec glasovanja. No, kakorkoli, zavrnjeno. Deset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Enajst glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Ja, nažalost, ne moremo glasovati v svežnju 13. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno 14, glasujemo konec glasovanja. sprejeto. 15 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 17 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis ena glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. 21 glasujemo. Ja, bomo kar v svežnju. 21, 28, ne, ne, samo do 27. 21 do 26, potem pa nas čaka še svežen predlogu Aksela Vosa. Glasujemo 21. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 23. Glasujemo. konec glasovanja zavrnjeno. 25 glasujemo, konec glasovanja zavrnjeno. 26 glasujemo, konec glasovanja zavrnjeno. 27 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno, pa še 28 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa bomo še glasovali v celotnem poročilu, pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja spletu 41 za 10, proti hvala za vašo potrpljenje, čaka nas samo še eno glasovanje. Predlagam, da se tako lotimo glasovanja. In sicer sedaj bomo glasovali o humanitarnih vizumih Juan Fernando López Aguilar, poročevalec bi želeli še kaj povedati, čisto na hitro. Hvala predsedujoči, prav na kratko. Običajno, kadar se glasuje o določenem poročilu, na katerem je bilo upravljenega zelo velikega dela in pripravljenih eh, veliko širokih eh, kompromisnih predlogov, se ponavadi izrazi zahvala za to, da je bilo možno priti do spremljivih kompromisov. In v tem primeru bi želel poudariti, da to poročilo želi ohraniti koherentnost s stališči, ki so bila sprijeta v Evropskem parlamentu v zvezi z občutljivimi temami in sicer um, v holističnem pristopu na podlagi poročila gospe Mecole um, na temo priseljevanja. In zato uh, se zahvaljujem da ste sprejeli ta poskus, da se to zelo občutljivo vprašanje primirno osvetli in poda sporočilo še zlasti najranljivejšim osebam eh, v teh postopkih, tako za danes kot za v prihodnje. Hvala. Hvala, Juan, pa še gospod Pekar, poročevalec Vesenci Saele, se hvala za besedo, predsednik. Ja vem, da številni kolegi v moji skupini niso sledili mojemu priporočilu, da bi glasovali za to poročilo, ampak vseeno bi želel povedati, da je glasovanje za temeljilo na kompromisu Alde in sicer, da humanitarni vizumi ne bodo zavezujoči za države članice razumemo pa tudi, da imamo še povezano poročilo o prenovitvi vizumskega zakonika. In to poročilo je tudi spremenjeno, imeli bomo novo časovnico, ki nam bo tudi omogočila, da se bomo lahko tega lotili čim prej in da bomo lahko tudi v tem zakonodajnem obdobju sledili samemu dosjeju o prenovljenem zakoniku. Ja, rad bi položil vso zaupanje v to novo časovnico, upam, da me lahko pri tem tudi podprete. Poročevalci v senci, pa tudi vsi člani moramo poskrbeti za to, da bo celotno poročilo uspešno. Hvala gospod Bekrja, gre za zelo politično občutljivo vprašanje in dosje. No, sedaj pa predlagam, da se lotimo glasovanja, kompromis ena glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 74 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 157 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa se lahko lotimo še končnega glasovanja in sicer bomo imeli poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 39 za 10 proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalcu, pa tudi poročevalcem v senci. Najlepša hvala vsem kolegom za vaše potrpljenje. Ja, glasovanje je bilo kar naporno. S tem pa smo tudi zaključili s glasovanjem.